spoštovana komisarka, spoštovana Cecilija. Začenjamo z Gre za ustno vprašanje v zvezi z diskriminacijo z, na podlagi kastnega eh, razlikovanja. Na svojem mestu je tudi Eva Žoli, avtorica vprašanja in daje mi pet minut za to, da predstavi svoje vprašanje. Eva, izvolite besedo. Monsieur le Président, Madame la Haute Représentante et chers collègues. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegi in kolegice. Govorimo o apartheidu. Pravzaprav tukaj ne gre samo za nek režim, gre za diskriminacijo, ki jo je Marmam Singh omenil leta 2006, ko je govoril o tem, da so nedotakljivi um, obravnavani na enak način, kot je to obstajalo v apartheidu. In uh, gospod Ambeka govornik te kaste nedotakljivih je povedal enako. Moški in ženske povsod po Indiji trpijo to grozljivo stanje in nihče ni zato kaznovan. Tri takšne ženske so bile posiljene vsak dan med leti 2006 in 2007. Ehm, pravzaprav se vsakih 8 minut zgodi zločin, ki vključuje to osebo dalit, torej nedotakljive. In eh, ti ljudje so se znašli v takšnem položaju samo zato, ker so bili rojeni v takšno družino. O tem vprašanju smo spregovorili v odboru Deve kastno razlikovanje je nespremljivo, to je v neskladju z eh, splošno deklaracijo o človekovih pravicah in to je tudi znak revščine in neenakosti. Takšen apartheid ima grozne družbene posledice. Ti ljudje so izključeni iz izobraževalnega sistema, iz zdravstvenega sistema in teptajo jim njihove temeljne svoboščine, teptajo jih policija, sodišča kršeno so jim pravice, samo 10 odstotkov dali žensk dobi kakšno izobrazbo. In pravzaprav jim je popolnoma onemogočeno, da bi se kadarkoli rešili iz teh nemogočih okoliščin. In seveda se je v zadnjem času, kljub velikim besedam, ni zgodilo nič, kar bi preprečilo nadaljne tako dogajanje. Že od let 80-ih let prejšnjega stoletja se je zadeve samo še slabšajo, tudi spremembe v politični sferi ne pomenijo ničesar bistvenega. Treba je storiti res odločen korak za to, da se eh, prekine ta začarani krok diskriminacije. Vse, kar smo doslej storili, ni bilo zadostno. Najprej pa moramo na evropski ravni končno na glas povedati, da ne podpiramo tega razlikovanja na podlagi kast, ki ima širše družbene posledice. Jasno je, da vse te žrtve razlikovanja na podlagi kast trpijo v zadju in da jim niso namenjene posebne, eh, posebna sredstva iz skladov, ki se sicer namenjajo za pomoč žrtvam razlikovanja. Zato moramo sedaj posebej nameniti pozornost o vrednotenju teh konkretnih dogodkov in to pokazati tudi pri sklepanju sporazumov trgovinskih in drugih sporazumov, ki jih Evropska unija sklepa s temi državami. ne smemo več eh, zatiskati oči pred resico in zato moramo vse sporozume vključiti konkretne klauzule, ki se bodo nanašale na ta pojav. Če bomo tiho, bomo pač samo sodelovali pri tem, da so ljudje zatirani izključno zaradi tega, ker so se rodili v napačni družini na napačnem kraju. Pomembno je, da ta vprašanja poudarjamo tudi na vseh mednarodnih sestankih in srečanjih pri eh, dvostranskih razgovorih in da podpiramo to pobudo prekinitve razlikovanja na podlagi kast. Ne moremo več dovoliti, da se to razlikovanje in zatiranje eh, nadaljuje celo na evropskem ozemlju pri družinah preseljencev. Moramo pa poskrbeti tudi za druge pojave razlikovanja, še zlasti, kadar gre za romske skupnosti, ki še zlasti v evropskih državah še vedno trpijo zaradi razlikovanja, kar se kaže tako na področju izobraževanja kot zdravstva in tudi širše v družbenem življenju. Vse to pa zavira možne poti razvoja. Hvala lepa. Govorila je predsednica odbora Deve, sedaj pa dajem besedo komisarki Malštronovi, tako da lahko odgovori na vprašanje, ki ga je zastavila gospa Žuli v imenu odbora Deve. Cecilija, imaš besedo. Hvala lepa. Dobro jutro, gospe in gospodje. V imenu visoke predstavnice bom spregovorila o tem pomembnem vprašanju, ki je povezano z kasnim razlikovanjem. Mi smo zavezani boju proti vsem oblikam diskriminacije. Diskriminacija, boj proti diskriminaciji je prednostna naloga v okviru našega načrta za človekove pravice. In kasno razlikovanje mora biti prav tako nekaj, proti čemu se moramo boriti. Zato moramo izkoristiti možnost bilateralnih dialogov in pa finančno pomoč uh, civilnim organizacijam. Kasno razlikovanje je vedno tema naših dialogov o človekovih pravicah in uh, z aktivisti za človekove pravice. To velja za države, kjer je to še posebej relevantno. Pakistan, Bangladeš, Mauretanija, Indija. Kasno razlikovanje in njeni učinki morajo biti um, tudi predmet orodi, ki so nam na voljo v Evropski uniji. EHDR je vseboval prav tako posebno omembo kasnega razlikovanja. Naj vam podam primer. V Indiji je kasno razlikovanje vzrok za veliko skrb na področju človekovih pravic. Evropska komisija je financirala 4 milijone projektov, eh, ki se borijo proti nasiljem nad ženskami in eh, deklicami. Prav tako eh, se si trudimo za gospodarsko in pa socialno emancipacijo teh žrtev. Želimo jim omogočiti dostop do izobraževanja, želimo jim zagotoviti delovne pravice in manjšinske pravice. Evropska unija je v Bangladešu financirala številne programe za zmanjšanje revščine in pa za pomoč najbolj ranljivim delom družbe. Takšni programi želijo izboljšati dostop do sodstva za žrtve kasnega razlikovanja. Evropska komisija temu namenja 30 milijonov evrov za projekte v Bangladešu in pa v Pakistanu. Želimo izboljšati dostop Eh, in pa delovanje lokalnega sodstva. Kar se tiče humanitarne pomoči, naj povdarim, da je naša pomoč vedno nediskriminatorna, temelji na potrebah in uh, upošteva potrebe najbolj ranljivih. Humanitarni ukrepi Evropske unije se ukvarjajo tudi z vprašanjem kasnega razlikovanja, zlasti, ko gre za najnižje kaste, ki so najbolj ranljive. Uh, zaradi teh zlorab. Na multilateralnem uh, nivoju sodelujemo z pododborom Združenih narodov za spodbujanje in zaščito človekovih pravic. O kasnem razlikovanju smo um, razpravljali tudi v pregledu ZN človekovih pravic in tam smo se govorili o vseh teh državah, Bangladešu, Pakistanu, Indiji in tako naprej. Kasn, boj proti kasnem razlikovanju je prednostna naloga Evropske unije. Proti temu se želimo bojevati na kar najbolj učinkovit način, vključno z bojem proti drugim oblikam diskriminacije. Na voljo imamo številna orodja, bilateralni dialog, finančni, finančno podporo civilnim organizacijam in eh, prilagoditi moramo pristop k tistim državam, ki jih ta problem najbolj prizadene. Hvala lepa, Cecilija. Poznamo tvoje zaveze in pripričani smo, da boš naredila vse, kar je možno pri tej zelo dramatični temi. Sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin najprej v imenu Evropske ljudske stranke. Za dve minuti dobi besedo gospod Svensson. Tack, herr talman. Ja, att eh, diktaturer delar in sin... Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, eh, diktature so take, da zelo rade zatirajo svoje prebivalstvo. Vendar pa, ko gre za demokracijo, ko gre za države, kjer pričakujemo demokratične strukture in demokratične vrednote, v takšnih državah je ta oblika diskriminacije popolnoma nespremljiva in o tem moramo spregovoriti. In to ob vsaki priložnosti. Ne strinjam se s tistimi, ki pravijo, da pogosto govorimo o kasnem razlikovanju. države imajo znotraj svojih meja skupine ljudi, ki jih označujejo za nedotakljive. In tukaj govorimo o številki, ki je enaka polovici prebivalstva Evropske unije. Tukaj ne moremo govoriti o tradicijah, o običajih, zato da bi pojasnili tako ravnanje. Ne, zagotoviti moramo, da se bo to ravnanje spremenilo. Če želimo govoriti o trgovinskih odnosih ali kakršnih koli drugih odnosih, moramo vsakokrat opozarjati na to. Nespremljivo je, da so nekatere ženske in pa otroci praktično zaklenjeni v kletke, odkuder ne morejo pobegniti. Gospod predsedujoči, vesel sem, da je to vprašanje na dnevnem redu, ampak Tukaj se ne smemo ustaviti. O tem moramo vedno znova spregovoriti. Te države so se zavezale listinam Združenih narodov o svobodi izražanja, o drugih svoboščinah, ampak svoje prebivalstvo puščajo na cedilu. Kasno razlikovanje je nekaj, kar je popolnoma nespremljivo. Gospod predsedujoči, naredili, narediti moramo kar največ za to, da bomo spodbujali temeljne svoboščine človekove pravice. Resnično moramo o teh zadevah vedno znova spregovoriti. Hvala lepa. V imenu skupine socialdemokratov dobi besedo za dve minuti Michael Cashman. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, vedno vas je lepo videti na mest tu predsedujočega, ko govorimo o takšnih temah. Pozdravljam to, kar sta povedala gospod Svencem in pa gospa Žoli. Um, ko gre za naše notranje ali zunanje delovanje, nikjer ni mesta za kasno razlikovanje. Uh, Upam, da bo Evropski parlament danes v zvezi s tem postal močno sporočilo. Spoštovana komisarka, vem, da ste zavezani rešitvi tega problema. Poslušal sem, kaj ste povedali, kar ste povedali, ampak eh, mislim, da nam ni uspelo. Vse te ukrepe imamo, vsa ta urodja, ampak. Um, skoraj, 2 milijona ljudi je še vedno, skoraj 250 milijonov ljudi je še vedno diskriminiranih. V vseh naših trgovinskih sporazumih in pa pridržitvenih sporazumih bi morala biti klauzula o človekovih pravicah in kjer je to možno, bi se morali boriti proti kasnemu razlikovanju. Kaj ti odkrito povedano, ko kupujemo srajce in druga oblačila od Bangladeša, od Indije, ko trgujemo v breme najrevnejših, povzročamo, da so še revnejši in eh, na ta način jih tudi mi diskriminiramo in jih šibimo. Šibimo vsako mednarodno pogodbo, ki jo podpišemo in jo izvajamo. Ženske, deklice so žrtve suženstva in zlorab, samo zato, ker nekateri pravijo, da jih, se jih ne smemo dotikati in da pripadajo neki drugi kasti. Vesel sem, da smo se združili ob koncu našega mandata in da smo rekli, ne, to se ne sme nadaljevati. Javnosti, evropskim državljanom pa želim povedati to, da to pomeni tudi to, da moramo razmisliti, kje eh, kupujemo naša srajca, naše kravate, naše hlače, naše nogavice. Če ta podjetja ne bodo spoštovala mednarodnih standardov človekovih pravic, če bodo diskriminirala na tej škandalozni osnovi kast, potem bi vsak posameznik moral to bojkotirati in z njimi ne trgovati. Hvala lepa, sedaj pa v imenu skupine ALDE dobi besedo gospod Donski za dve minuti. Pone Pirmininke, pone Evropske komisarje. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, kastno razlikovanje je eno izmed največjih paradoksov današnjega stoletja. Svet postaja manjši, postaja skupen prostor vseh prebivalstvov in uh, meja med nacionalnim in pa globalnim se je zabrisala. Ampak 250 eh, ljudi je še vedno odrečena pravica do tega, da so človeška bitja. To so uh, eh, nedotakljivi in druge kaste, ki eh, še danes obstajajo v nekaterih državah. Če želimo pojasnevati kasno razlikovanje na podlagi verskih ali tradicionalnih eh, razlag, bomo izdali te ljudi, ki so človeška bitja, tako kot mi vsi. To ni samo problem Indije, to je globalni problem. Zagotoviti moramo, da bo boj proti kasnem razlikovanju postal del jezika Evropske unije in da bo to sistematično vključeno pri ukrepih Evropske unije po vsem svetu. In to je specifični problem, s katerim se moramo ukvarjati kot z drugimi oblikami diskriminacije, s kakršnokoli obliko diskriminacije, ki temelji na prepričanjih, na verskih prepričanjih, na spolni usmerjenosti in tako naprej. Današnja resolucija je pomemben korak v to smer, ampak več moramo narediti za to, da bomo zagotovili, da ne bo več toliko ljudi na svetu prizadeto zaradi tega problema. Te moramo zagotoviti dostojanstvo in spoštovane morajo biti njihove pravice. Še enkrat pozivam Evropske institucije, naj se borijo proti kasnemu razlikovanju na sistematičnosti sistematičen način na vseh ravnih. V svojih strategijah za človekove pravice, pri svojem dialogu z partnerskimi državami in pa v svetu za človekove pravice Združenih narodov. Kolege pozivam naj eh, podprejo to resolucijo, saj gre za človeško dostojanstvo, ki je v srčiki naših evropskih vrednot in identitete. Hvala lepa. Hvala lepa v imenu zelenih dobi besedo gospod jean lambert. gospa jean lambert se popravlja predsedujoči. hvala lepa. tudi jaz govorim v imenu solidarnosti za daliti iz, eh, iz združenega kraljestva. Jasno je, da želim podpreti vse to, kar so povedali kolegi. Boriti se moramo proti kasnemu razlikovanju ne more biti tako, da bi kdo moral spremeniti svojo ve, svoje vere, zato da ga, spremen, da ga sprajnejo v družbi. Vsak bi moral uh, imeti dostop do izobraževanja, tako da lahko uresniči svoje talente, zlasti v tednu, ko praznujemo Mednarodni dan uh, deklic. Videli smo, kakšna zakonodaja je bila sprejeta v Nepalu. Uh, to je izziv uh, eh, diskriminaciji. In videli smo tudi, da so evropski projekti tam dosegli velik učinek. Ampak če tukaj ne bo prišlo do spremembe kulturne paradigme, uh, se ne bo nič spremenilo. Podpreti moramo tiste, ki se borijo proti kasnemu razlikovanju, ampak ni dovolj, da je to zapisano v ustavi, to mora biti tudi resnično izvajano. Moramo se zazresti tudi v naše lastne države, uh, Združeno kraljestvo je odpravo kasnega razlikovanja zapisalo tudi v svojo zakonodajo in videli smo tudi ukrepe notranjega ministra, ki pravzaprav želi preprečiti eh, izvajanje te spremembe. Se pravi, zavedati se moramo tega problema tudi v lasnih državah in pa pri naših vrednotah, ki jih širimo po vsem svetu. Hvala lepa, gospa Lambert. In pa še gospod uh, eh, Gustafson v imenu GUE NGL. Vemo, da je gospod Gustafsson tudi predsednik odbora za eh, odbora FEM. Gospod Gustafsson, eh, imate dve minuti za vaš govor. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi gospe komisarki. Zelo težko je po vseh teh čudovitih eh, nagovorih mojih dragih kolegov povedati nekaj novega, vendar bi vseeno povdaril enega izmed vidikov, ki so zelo pomembni in se dogajajo v številnih državah. Naprimer, če govorimo o tem, da so ženske še zlasti izpostavljene temu pojavu kasnega eh, razlikovanja, trikratno so zatirane, ker pripadajo poleg vsega še eh, tej kasti nedotakljivih, zlasti pa še zaradi tega, ker so revne in ženske tako pogosto padajo kot žrtve prisilnih porok, prostitucije, prisilnega dela in tako naprej. Potem, uh, so te zadeve tudi pogosto neprijavljene in tako gredo storilci preprosto naprej. Nekaznovani se, se s tem ne ukvarjajo, ne država, ne policija. Evropska unija lahko stori veliko s tem, da stopi v dialog s temi državami, da oblikuje programe povezane s temi pojavi in eh, vem, da je Cecilija Mastrom zelo zavezana k temu, ampak mislim, da lahko vedno storimo še več. Civilna Družba v teh državah tudi obstaja in sodelovanje z njo je bistvenega pomena. Civilna družba ima tudi veliko izkušenj. Sicer se pa ne moremo delati zagovornikov vrednot, ki jih ne zagovarjamo po vsem svetu. Hvala lepa, sedaj pa gremo naprej in eh, dajem besedo posameznim govornikom. Gospod Gej Mičel ima na voljo dve minuti. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je eh, ta tema edina, ki je pravzaprav lahko združi vse politične skupine v enotnem delovanju in res moramo biti veliko bolj proaktivni ter zagotoviti, da bomo resnično ukrepali, da bomo bojkotirali tiste države, ki se tako obnašajo do svojih državljanov. Če zlasti mora Evropska unija odločno spregovoriti o kasnem razlikovanju kot obliki diskriminacije, ki jo je treba zatirati ravno tako kot vse druge oblike razlikovanja na podlagi verskih prepričanj, rase ali spolne opredelitve in podobno kot smo slišali prej kolega, ki je govoril o ženskah iz kaste, Eh, nedotakljivi, ki se jih pogosto močno izkorišča tudi spolno, pogosto so celo žrtve spolnega suženstva in siceršnega zatiranja. To je vendar 21. stoletje, v katerem živimo in ne moremo tega več dopuščati. Pogovarjal sem se z mladeničem v Dublinu, ime mu je Robin, ampak prihaja iz Azije in Res pa smo se pogovarjali o tem, rekel je, da je treba te zadeve izpostaviti, ker se to nadaljuje tudi na evropskih tleh. Zato sem res vesel, da ste to uvrstili na dnevni red in upam, da bomo skupaj s komisijo lahko kaj storili na tem področju in končno izpostavili ta problem, ki se ga predaleč. Hvala lepa. Sedaj pa eno minuto, gospa Zita Gurman. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi, kasno razlikovanje je žal kruta resničnost. Za več kot 260 milijonov državljanov na tem svetu. In to je ena od najbolj očitnih kršitev temeljnih človekovih pravic. Gre za družbeno izključevanje, pri tem pa so ženske še zlasti ranljive in izpostavljene večplastnim oblikam zatiranja. Tudi otroci so zelo izpostavljeni takemu izkoriščanju in zatiranju. Talidi so še vedno zelo izpostavljeni temu in čeprav so združeni narodi oblikovali in objavili posebne smernice, mislim, da se moramo mi tega lotiti aktivne in zato bi rada slišala od komisije, kako se bo Evropska unija lotila tega vprašanja in ne gre samo za jugovzhodno Azijo, ker veliko žensk in otrok dela v bistvu v sužnje lasniških pogojih. Treba je poskrbeti tudi za ta pojav, ki se dogaja vse posod drugo, tudi v večjih podjetjih. Hvala lepa, sedaj pa za eno minuto Phil Benjon. Da, hvala lepa. Mislim, da je treba pozdraviti to usto vprašanje. Ni prvič, da se pogovarjamo o tem v Evropskem parlamentu, o kasnem razlikovanju in žal se najbrž ne pogovarjamo zadnjič. Razumem, da ne bomo kar tako čez noč spremenili tega stanja. Je bistveno, da dosežemo večji napredek, kot smo ga doslej, ker ta je nezadosten. Gre za stotine milijonov ljudi, ki trpijo zaradi tega razlikovanja vsak dan v Bangladešu, naprimer kasna, eh, kasno razlikovanje prizadeva tako muslimane kot hindujce. In dejstvo je, da lahko prizadeva vse skupine prebivalstva. V Pakistanu imajo daliti omejen dostop do izobraževanja in splošnih družbenih pravic. Tudi manjše skupine verskih manjšin so zelo izpostavljene razlikovanju. Če naj izvozimo evropski družbeni model, tega ne moremo vedno storiti, sicer, ampak kot liberalec hočem, da izvažamo svobodo, demokracijo in človekove pravice. In mislim, da to ni imperializem v kakršnikoli obliki. Hvala. Hvala lepa, gospa Anderson. Hvala lepa. Mislim, da je zelo dobro, da razpravljamo o tem in obsojam to vrstno kršenje človekovih pravic stotina milijonov ljudi v tem svetu. Kasni sistem je nepravičen in je v nasprotju z načelom enakosti vseh ljudi. Skupine ljudi so obravnavane kot manj vredne ali nič vredne, tisti, ki so imenovani nedotakljivi, morajo ponavadi opravljati najbolj umazana in nevarna dela, so izpostavljeni prisilnemu in suženskemu delu in kadarkoli je to možno, moramo ustaviti posebno klauzulo o boju proti kasni diskriminaciji, kasnemu razlikovanju, tudi v naše sporazume s temi državami. Prav tako pa se moramo soočiti tudi s tem pojavom znotraj evropskih meja in se spopasti z njim, oblikovati ustrezno zakonodajo in zaščititi pravice teh ljudi. Hvala lepa, Martina. Sedaj pa dve minuti za gospo Omenrojten. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ugotavljam, da smo dosegli konsens tukaj v parlamentu glede poročila gospe Žoli. In mislim, da je podala dober razmislek o razsežnosti tega problema, ki ga poznamo. Tu govorimo o razlikovanju, katerega žrtve so številne skupine ljudi, ki so krivile tega, da so se rodili v napačni družini, na napačnem kraju in so zaradi tega obravnavani kot drugačni. To pa je kršitev temeljnih človekovih pravic. Saj vendar hočemo zagotoviti, da bodo posod vladale človekove pravice, svoboda veroizpovedi, svoboda izražanja, učenja, razvoja in nočemo, da bodo ljudje v kasnih eh, sistemih obsojeni na večjo revščino in krivičnost. Zato moramo stopiti v bran tistih, ki trpijo zaradi kasnega razlikovanja. Žalostno je, da se to še vedno dogaja v nekaterih družbah in čeprav obstaja zakonodaja, ki naj bi to odpravila, je vendarle širok podal nekaznovanosti kršiteljev teh pravil. In če bomo še nadalje tiho, to pomeni, da podpiramo obstanek kasnega razlikovanja. Zaradi tega moramo uporabiti vsa urodja, ki so nam na voljo, da se spopademo s tem pojavom. Tudi sama imam nekaj vprašanj za našo službo za zunanje delovanje ker mislim, da bi morali tesneje sodelovati z našimi veleposlaništvi. In sicer ne zaradi tega, da nam samo poročajo o tem, kar se dogaja, temveč tudi zato, da se lotimo učinkovite boja proti tasnemu razlikovanju. V sodelovanju s temi državami, kadar sklepamo sporazume, moramo bolj ustrajati na tem in Dobro bi bilo, če bi služba za zunanje delovanje imela neko letno poročilo tudi na spletni strani, da bi konkretno povedali, s katerimi projekti eh, sodelujejo z državami in njihovimi oblastmi v tej smeri. Hvala lepa, Rija. Gospod Črnecki bi moral prej spregovoriti v imenu ECR, vendar ga ni bilo v dvorani. ne vem, eh, kje je sedaj, ker sem mu hotel dati besedo ob koncu in mu ne morem dati besede. Sedaj gremo na postopek, ujemite mojo pozornost, kar nekaj kolegov se je oglasilo. Sean Kelly, eno minuto imate. Hvala, gospod predsedujoči. Vesel sem, da danes obravnavamo to temo še zlasti ker v teh časih napredka sodobne tehnologije morda lahko izkoristimo ta orodja za širjenje zamisli človekovih pravicah, da se končno spopademo s pojavi, ki bi morali že ostati v preteklosti. In videti je, da so nekateri še vedno enakejši od drugih. Zaradi tega je še naravnost. Na osupljivo, da se podobna diskriminacija dogaja tudi na naših tleh. In nekateri so preprosto neenaki, nedotakljivi, vse do trenutka, ko umrejo. To je nedopustno. In podprl bi to, kar je povedal gospod Mitchell. Storili smo že veliko, vendar ne dovolj in vendarle moramo to ustaviti tudi v vidike razvojne pomoči. Hvala, Šon. Sedaj pa Paul Murphy. Hvala, gospod predsedujoči. Če ne veljate za človeka, potem za vas ne veljajo človekove pravice. In to so tudi besede aktivistke iz skupine nedotakljivih žensk. Predstavljate si, da to dejansko zadeva 260 milijonov ljudi in če se pogovarjate z nekaterimi od njih, slišite neverjetne grozljive zgodbe mladih deklet, ki so žrtve nekaznovanih posilstev, preprostega nasilja in eh, tudi zgodbe otrok, ki ne razumejo, zakaj se drugi otroci nočejo igrati z njimi. Vendar gre za širši pojav, ki ni omejen samo na Azijo. Prav tako vidimo, da nekatere vlade namenoma zavirajo sprejemanje in izvajanje zakonodaje na tem področju. In tako smo še nadalje priča družbeni izključenosti, mučenju, posiljevanju, zatiranju. In vendarle narašča število tistih, ki dvigujejo glas proti temu pojavu. Moramo podpreti vsa prizadevanja za oblikovanje teh družb v smislu enakopravnosti in da bo to vrsto razlikovanje končno le del nepovratne preteklosti. Hvala, gospod Murphy. E, tudi sam moram povedati nekaj besed, če mi dovolite. E, delegacija našega parlamenta se je ravno kar vrnila z zasedanja Združenih narodov kar nekaj vas je bilo tam prisotnih in moram reči, da se ne spomnim, da bi kdorkoli tam izpostavil to vprašanje. Morda je res tako, kot je rekel nekdo med vami, da niso hoteli prizadeti največje demokratične države na svetu s pogovori o tem. Vendar se moramo odzvati na to. Videti je, kot da se je svetovna skupnost potuhnila in pustila, da gredo zadeve mirno mimo. Pa vendarle gre za grozljivo krivičnost. Sam sem žal bil tudi zraven in mislim, da se moramo zavedati, da ta pojav ne bo minil samo sebe. Gospa komisarka, imate besedo. Hvala, predsedujoče. Mislim, da je bil ta aplauz namenjen vam. Strinjam se z vsemi vami, ki ste spregovorili In prav grozljivo je, da imamo stotine milijonov ljudi, ki štejejo za nedotakljive in so stalno zatirani. To je nespremljivo. Storiti moramo vse, ne le zato, da osvestimo javnost v zvezi s tem, temveč da tudi konkretno ukrepamo. Naprimer v Indiji je vlada sicer oblikovala sistem, ki bi naj bi zagotovil politično zastopanost najnižjim kastam, in jim s tem zagotovi tudi vpliv na področju izobraževanja in zaposlovanja. Začel je veljati tudi zakon o enakih pravicah, vendar se to vse šele začenja in treba je storiti veliko več. In kot sem povedala že v vodnem komentarju, moramo podpirati najbolj renljive, najbolj ogrožene in to stalno izpostavljati v naših dialogih s temi državami o podarjanju note človekovih pravic. Prav tako, kot veste, objavljamo letno poročilo o izvajanju strateškega načrta Evropske unije o človekovih pravicah in sem sodi tudi boj proti kasnemu razlikovanju. To poročilo je vsem na voljo in je javno objavljeno. Glede našega odnosa do diskriminacije, ne glede na to, ali gre za kasno razlikovanje ali druge oblike razlikovanja, je nekaj, pri čemer smo neomajni, ne le drugot, temveč tudi v Evropi in čestitam Evropskemu parlamentu, da se je lotil tega poročila, čestitke poročevalki in moramo zagotoviti tem ljudem, da ne bodo pozabljeni, čeprav jih prepogosto pozabljajo. moramo se začeti zavedati, kako obsežna je ta delitev ljudi na kaste in razlikovanje in zagotavljam vam, da bomo storili vse, kar je v naši moči za boj proti temu. Eh, Hvala lepa. Prijeli smo tudi osnutek rezolucije iz odbora za razvoj in sedaj zaključujemo razpravo o tem.